Bon, bah, écoutez, d'abord, moi, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai de présider de manière très temporaire. Najpovem, da sem zelo zadovoljen, da sem trenutno lahko na sedežu predsedujočega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Danes bomo sestavili strukturo odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Najprej bomo imenovali predsednika, potem pa še podpredsednike. Mislim, da smo sklepčni. Dvorana je polna, namreč. Zelo vesel sem, da smo ponovno tukaj. Enostavno vprašanje. Ali imamo imenovanje za predsednika? Gospod Pavlo De Castro je kandidat. Gospod De Castro je to potrdil. Drugič, ali je še kdo drug kandidat oziroma kandidatka za predsednik, predsednika oziroma predsednico? Očitno ne. Torej imamo samo enega kandidata, gospoda De Castra. Gospod De Castro je izpolnil obrazec, ki navaja finančne interese. Torej, predlagam, da izvolimo gospoda De Castra s ploskarjem, razen če kdo ne želi tajnega glasovanja. Ne, torej s ploskarjem. Et je vais donc lui céder la place euh, avec beaucoup de plaisir. Sedaj mu lahko prepustim mesto predsedujočega. Sedaj on lahko vodi zasedanje. Grazie della fiducia. Dobro, hvala za zaupanje. Nadaljujemo torej takoj eh, z izvolitijo podpredsednika. Najprej bomo izvolili seveda prvega. Dobil sem informacijo, da je stranka Evropske ljudske, skupina Evropske ljudske stranke Nikele, gospoda Nikeleskuja predlagala eh, za prvega podpredsednika. Ali sprejmete to imenovanje? Da. Vem, da je izpolnil svojo izjavo o finančnih interesih. Sedaj pa sprašujem, če imamo kakega drugega kandidata za mesto prvega podpredsednika. Če ni drugih kandidatov, potem tukaj tudi potrjujem, da je poslanec Ničelesko naš prvi podpredsednik. Gospod Ničelesko, prosim, da se nam pridružite. Procediamo all'elezione del secondo vice presidente. Um Sono stato... Izvolimo torej drugega podpredsednika. Skupina zelenih je imenovala poslanca Boveja za drugega podpredsednika. Gospod Bove, ali spremete to imenovanje? Da. Tudi poslanec Bove je izpolnil izjavo o finančnih interesih. In torej sprašujem, če imamo še kakega drugega kandidata za drugega podpredsednika. Ker ni drugih kandidatur. Predlagam, potrebujem gospoda Boveja za drugega podpredsednika tega odbora. In ga prosim, naj se pridruži, nam, naj se nam pridruži poleg uh, gospoda Nikoleskuja. Volimo torej tretjega podpredsednika. Skupina SR e je imenovala gospoda Vojčehovskega za tretjega podpredsednika. Ali vi, gospod Vojčehovski, sprejmete to kandidaturo? Upam, da sem pravilno izgovoril ime. Vem, da je izpolnil izjavo o finančnih interesih. In torej sprašujem, če imamo kakega drugega kandidata za tretjega, tretjega podpredsednika, ker jih ni je gospod Vojčehovski tudi dejansko tretji podpredsednik tega odbora. Prosim, gospod Vojčehovski, pridružite se nam, sedite traven gospoda Boveja in na koncu seveda bomo izvolili še četrtega podpredsednika. Skupina Alde je imenovala gospoda Polsena za četrtega podpredsednika. Gospod Polsen, ali sprejmete to imenovanje? Gospa Polsen, vem, da je gospa Polsen izpolnila svojo izjavo o finančnih interesih. Imamo kakega drugega kandidata za četrtega podpredsednika odbora? Ni. In torej je poslanka Polsen četrta podpredsednica tega odbora. Prosim, da se nam pridružite na predsedniškem pultu. Torej, bilo skupine smo na hitro ustanovili, sedaj pa, če dovolite, da nekaj povem še preden zaključimo, nekaj kratkih misli. Drage kolegice, dragi kolegi, veliko čast mi je, da lahko z vašim strinjanjem prevzamem funkcijo predsednika odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu. Počaščen sem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali in vam lahko zagotovim, da si bom kot predsednik prizadeval po svojih najboljših močeh. Zagotovo se bom potegoval za to, da se izjave, da se dosežejo stališča, ki smo jih prejeli v tem odboru, da izpolnimo naloge, ki nam jih evropske institucije nalagajo. In sicer, in sicer sistem so odločanja upravičeno eh, daje večjo moč Evropskemu parlamentu, s tem pa tej prestižni ustanovi in vsem tistim, ki so bili izvoljeni, v Evropi, da bi zastopali evropske državljane, daje veliko pomembnejšo ologo, ki je do nedavnega bila še v izključni pristojnosti sveta. Seveda, če bo irski referendum uspel. Danes se temeljne izbire sprejemajo na takšen način, da je ovrednotena vloga evropskega poslanca, s tem pa je vzpostavljena veliko bolj neposredna povezava med ljudmi, ki sedejo v parlamentu in voljivci, da se izrazi volja državljanov v naši skupni Evropi. To je temeljni korak k krepitvi evropske identitete, ki se v zadnjih letih ni uspela še v celoti razviti kot skupna dediščina vseh državljanov gre za nov način sprejemanja odločitev, za določanje pristojnosti evropske politike in torej bo moja naloga, da obranim to pozicijo in jo tudi ustrezno ovrednotim, ne samo z formalnega vidika, ampak tudi na zelo konkretnih zadevah. Vse to bo potekalo v tem sklicu, ki bo igral temeljno vlogo za prihodnost Evrope. Prišel je čas odločitev. Vse odločitve, ki jih bomo sprejeli v tem sklicu, bodo imele zelo pomembne posledice. Na nas bo, da konkretno določimo usmeritve in tudi finančna sredstva, ki bodo oblikovala skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Razprava se je že začela in mi, drage poslanke in dragi poslanci, smo poklicani da odigramo izredno pomembno vlogo, da peljemo naprej razmišljanja in uresničimo vsa te ambicije, s katerimi Evropska unija skuša ustvariti sodobno in v času vzdržno politiko za prihodnost. V veliko čast mi bo zastopati to skupino in si prizadevati na vseh področjih, za katera sem prepričan, da bomo uspeli razviti sodelovanjem vseh vaj. V vseh vaj.